Poročilo VIOTI, uporaba sredstev Evropskega skleda za prilagoditev globalizaciji, vloga. Začenjamo s pojminskim glasovanjem. Delo se če govorijas. Glasujemo. To je sprejeto, ker je nad večino, torej imamo več kot tri petine voljivcev. Gremo naprej. Poročilo Koha. Prosim, glasujte. Prosim, dobite besedo. Ali lahko tehnik pride k meni? Moja, moj aparat ne deluje. Bomo poklicali tehnika. Ja. Poročilo Koha. Reševanje življenj spodbujanje varnosti vozil v EU poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Gremo naprej. Poročilo Iskre Mihajlove, teritorijalne tipologije. Odbor za regionalni razvoj, prvi predlog spremembe. Glasujemo poimensko, prosim. Konec glasovanja. Sprejeta. Prva obravnava je sedaj zaključena, potem poročilo Gizine Meissner, priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh. Predlog 131 poimensko. Začenjamo z glasovanjem konec glasovanja. Sprejeto. S tem je prva obravnava zaključena. Poročilo Olge Senalove, sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakondaje o varstvu potrošnikov. Sedaj, ko sem prebral naslov, vam bom dal besedo. Kolegica Reda, Želi besedo za zelene. Prosim. Hvala, predsedujoči. Predlagam, da parlament glasuje o predlogih k zakonodajnemu aktu najprej, tako da bi poslanci dobili možnost, da lahko ponovno oblikujemo stališče parlamenta o varovalkah temeljnih pravic glede blokiranja spletnih strani in glede krepitve pravic in varstva potrošnikov. Dobro, slišali ste predlog. Želi poročevalka besedo? Ne. Ja, besedo dobite, kolegica Senalova. Hvala, jaz sem proti temu predlogu. Kot poročevalka predlagam, da glasujemo za končni dogovor in to je rezultat trialoga. Dobro, slišali smo mnenje poročevalke. Glasujemo za predlog kolegice Rede. Kdo je za? Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Bomo preverili, čeprav mislim, da je bila razlika jasna. Vak dobro, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Gremo naprej. Glasujmo o predlogih. Najprej predlog 151 poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Prva obravnava je s tem zaključena. Gremo naprej. Poročilo Garcia Perez uporaba instrumente kohezijske politike po regijah kot odgovor na demografske spremembe. Kolegica Garcia Perez želi besedo. Prosim, na kratko minuto imate. Gracias, presidente. Hvala, gospod predsednik. Evropa se stara. 80 odstotkov našega prebivalstva živi na 30 odstotkih našega ozemlja. Podeželje umira. Potrebujemo nujne ukrepe strani Evropske unije za boj proti rečanju prebivalstva na podeželju. Ampak Rada bi, da se parlament osredotoči na izjave kolega Kovina Mike pri tej razpravi. Rekel je, da so ženske odgovorne za to, da je vse manj prebivalstva. Tiste, ki so se zaposlile na mesto, da bi ostale doma, gospodinje in imele otroke. To je žalitev za ženske. To je žalitev za tiste ženske, ki so se odločile, da bodo živele svobodno. To je žalitev za ženske, ki so se odločile, da bodo svobodne, da bodo delale doma ali da bodo zaposlene drugje. To je naša svoboda, svobodna pravica, da smo matere. Pozivam predsedstvo parlamenta, da preuči te izjave, če bi mogoče lahko za kolega naložili sankcije, kajte te izjave so posem nespremljive. In poslancem bi rada rekla, da bi moral doma da bi morali doma ostati tisti, ki sovražijo ženske. Tisti, ki sovražijo ženske, morajo ostati doma, ker ne spoštujejo ženske, želijo biti svobodne. Kolega Gornic se oglaša. Tehnična pripomba, prosim. Hvala, gospod predsednik. Imam tehnično pripombo glede člena, ki predvideva sankcije za poslance. Rad bi rekel, da se ne strinjam vedno s tem, z mnenji, predlogi kolega Korvin Mikla, ampak glede na to, da sem tu že nekaj časa v parlamentu in rečem eh, kolegi, da sem eh, predvsem zaskrbljen, ker vidim, da je tu kar nekaj represivnih ukrepov, vedno večjih je. Včasih eh, je predsedstvo lahko kaznovalo le tiste poslance, ki so hudo kršili pravila in zdi se, da je sedaj vse več teh sankcij. Ko nekdo poda neko izjavo, je lahko kar tako kaznovan, je stigmatiziran zaradi predsedstva parlamenta. Mislim, da gre za nevarne tendence. Videli smo tudi, kaj se je zgodilo nedavno z evropskim nalogom za prijetje. Ne strinjam se uh, z kolegom Kliždemondom, ne strinjam se z njim, ne strinjam se tudi uh, s Podžimonom z neodvisnostjo Katalonije, ampak mislim, da se ne moramo sedaj uporabljati evropski nalog za prijetje, ko gre za političnega begunca. Kirja Garcia Perez. Kolegica Garcia Perez. Kot predsednik bom predsedniku parlamenta posredoval vaše sporočilo. Tudi predsedstvu parlamenta bom to posredoval, tako da bomo lahko preučili izjave kolega Korvina Mikla. In to bom storil še zaradi enega razloga. Sem podpredsednik, med drugim moram ščititi in braniti kakovost obeh spolov. Storil bom to, kar ste predlagali, kolegica. Gospod Korvin Mikke želi besedo. Prosim. E, panie przewodniczący. Predsednik. Kolegica Garcia Perez je storila nekaj škandaloznega, je proti svobodi govora. To je vendarle stebr Evropske unije. Predsedstvo mora glede tega zauzeti stališče. Hvala. Poimensko glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. To je sprejeto. Zdaj pa poročilo Ludvikson, akcijski načrt o maloprodajnih finančnih storitvah. Glasujemo celotnem besedilo po imensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Gremo naprej. Gremo na obrazložitve glasovanja. Ah.